Please, can I ask the press to... Prosim, da mediji prekinejo svojim delom in da lahko začnemo z delom. Še 15 sekund na to pa moramo res začeti. prisotne bi prosil, da ne zasedajo sedežev, ki so namenjeni drugim in so jasno označeni. Dogodek lahko spremljate tudi v dvorani za spremljanje in prek prenosa v živo, prek spleta. Prijazno pa bi prosil medije, da se sedaj umaknejo. Prosim, da ne sedite pred poslanci. Prosim, začeti moramo z zaslišanjem. So, good afternoon to everyone. Lep pozdrav vsem. Najprej bi rad eh, pozdravil kandidata za komisarja Jonathana Hilla na zaslišanje pred odborom za ekonomske zadeve. Namen tega zaslišanja je, kot veste, da lahko parlament eh, iz, upošteva svojo pravico do glasovanja o kolegiju komisarjev. Tako imamo priložnost oceniti, ali je kandidat za komisarja dovolj usposobljen, da je član komisije in da izvaja naloge, ki so mu bile dodeljene. Rad bi vas opomnil, da v skladu s poslovnikom in 16. 16. prilogo poslovnika komisa, komisarja oceni parlament glede neosebne odvisno, osebne neodvisnosti evropske zavednosti in njegovo usposobljenost na tem področju ter njegove komunikacijske sposobnosti ter njegov pristop oziroma prispevek splošni strateški usmeritvi v okviru nove komisije. Prav tako bi vas rad opomnil, da je kandidat za komisarja pred zaslišanjem odgovoril na vprašalnik, In pisni odgovori so bili razposlani vsem poslancem v vseh jezikih. V skladu s postopkom je kandidat predložil tudi mm, izjavo o finančnih interesih in eh, odbor za pravne zadeve je povedal, da nima nikakršnih pripomp ali zadržkov glede izjave o finančnih interesih kandidata. Naj razložim, kakšen bo postopek. Kandidat za komisarja bo imel priložnost eh, uvodoma nagovoriti poslance, na voljo bo imel 15 minut in tudi na koncu bo imel na voljo 5 minut za sklepni govor. Po uvodnem nagovoru bo na voljo priložnost tudi za 45 vprašanj za poslance. Vsak Eh, vsako vprašanje in odgovor bosta trajala tri minute. Minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor. Prvo vprašanje bodo, za, prvo vprašanje bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Poslance prijazno opozarjam, da je v našem skupnem interesu, da spoštujemo časovnico, tako da bodo lahko vsi spregovorili. Strok bom glede časovne ureditve in če bomo prekoračili tri minutni čas za vprašanje in odgovore, vas bom prekinil. Naj povem še, da bo zaslišanje potekalo v 23 jezikih, kar pomeni, da vsi lahko govorci govorijo v svojih maternih jezikih. Naj vas opozorim tudi, da boste kot govorci tolmačeni in zaradi tega, prosim, ne govorite prehitro. In ne nazadnje, naj vas obvestim tudi, da bo. Razprava predvajena v živo tudi prek spleta na spletnih straneh parlamenta in da bo na istih straneh možno posneje dostopati tudi do posnetkov. Preden dam besedo kandidatu za komisarja, naj vas opomnim, kakšne so njegove naloge. Njegove naloge so zelo pomembne. Gre za finančno stabilnost, finančno integracijo, integriteto trgov in zaupanje v trg ter učinkovitost. To so splošni cilji agende za prihodnjih nekaj let. Tu gre tudi za uvedbo gospodarske reforme, za sprejetje enotnega pravilnika, potem eh, omogočanje boljšega dostopa podjetij do kreditov in financiranja. To so ključni elementi in eh, zanimanjem bomo prisluhnili idejam kandidata za komisarja pri teh vprašanjih. Sedaj pa predajam besedo.